Okay. Good afternoon, everybody. Um, you know, very often we are missing time, so we should start quickly. <laughs> Having in mind all the- Predlagam, da začnemo. Časa ni veliko. Danes dopoldan smo spremenili dnevni red, zato bomo zdaj začeli s štirinajsto točko gre za internet in poročilo o trgih z drogami. Predstavitev bo podal gospod Guzdela, direktor Evropskega centra za spremljanje drog in za svoje nas drogami, ter predstavnik Evropola. Potem pa bomo prosili tudi komisijo, da nam poda nekaj komentarjev. 5. aprila sta se obe organizaciji odločili, da boste pripravili drugo poročilo o trgih z drugami, kako se torej boriti proti trgovini z drogami, prav tako pa je treba poiskati možnosti za skupne ukrepe. S tem se ukvarjajo Unija, tretje države, raziskovalci in predstavniki civilne družbe, industrije ter ustreznih agencij Evropske unije in mednarodne organizacije. Najprej bo dobil besedo gospod Kustel, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Gospa predsedujoča, poslanke in poslanci v odboru Libe, gospe in gospodje. Veliko veselje mi je, da vam lahko danes predstavim drugo poročilo o trgih z drogami. Prejšnji teden je bilo to predstavljeno skupaj s komisarjem Avromopolosom in direktorom Europola Wainwrightom to poročilo nadaljuje sintezo operativnih podatkov in dela Europola skupaj z raziskovalnimi podatki, statistiko in podatki, ki so na voljo na osnovi spremljanja zadeve z drugami EMCDDA e, in drugih organov. Zaradi tega je to poročilo zelo edinstveno, kajti vključuje strateško analizo, ki je mogoča le vsega, z integracijo podatkov, informacij in kontekstualnih informacij, ki prihajajo z dveh različnih svetov, ki običajno ne sodelujeta dobro, včasih niti ne komunicirata. Gre za zmanjševanje popraševanja. Kaj se je spremenilo od objave prvega poročila o trgih z drugami? Kaj je novega? Novo je naslednje. Sodelujemo z Europolom in rezultate našega dela vam bomo danes predstavili. Prvič smo zagotovili oceno obsega trga z nezakonitimi drogami. To je vredno vsaj 24 milijard evrov, ocena je med 21 do 31 milijard. Samo še metodološka pripomba v zvezi s tem. Prvič, oceno utemeljujemo z obstoječimi podatki, ki se zbirajo po vsej Evropski uniji. Začenši z ljudmi, ki se zdravijo in drugimi koncepti. Ocena je nizka. Če bomo še naprej razvijali to oceno, bomo instrument verjetno izpilili in resnična številka je verjetno višja, verjetno okrog tiste naše više ocene ali še več. Ampak naša robustna ocena je 24 milijard na leto. Tržni delež za vsake droge je naslednji. 38 odstotkov za kanabis, 28 odstotkov heroin, 24 odstotkov kokain, potem pa se kategorija spremeni. Droge imajo nižji tržni delež tukaj, 8 odstotkov amfetamini, 3 odstotke za ekstazi ali MDMA. Zdaj boste pa rekli v redu. Kaj pa? NPS, to so nove psihoaktivne snovi. Veliko je teh snovi, ki se prodaja kot nadomestila za zakonite, zakonite zdravila. No, ocene še nimamo, ampak število, vrsta in razpoložljivost, razpoložljivost teh snovi se ne upočasnjujejo. Lani vam moram povedati, da smo določili 100 novih snovi, ki so jih prvič sporočili nam. Sistem zgodnega obveščanja v Evropi, ki ga koordinira e MCDDA, trenutno spremlja več kot 560 snovi. 78 odstotkov se jih je pojavilo v zadnjih petih letih. In še manjši komentar v zvezi s tem, kaj to pomeni, kakšen je učinek in kakšen je pomen tega sistema. Ne gre samo za odkrivanje novih snovi, ampak gre za to, da ugotovimo, kaj se z njimi dogaja, ali se pojavljajo, izginjajo, razvijajo na trgu. Na dolgi rok to pomeni veliko dela za vse agencije, ki so vključene v to. Za vsako od skupin snovi, ki sem jih omenil, poročilo vključuje obsežno analizo razmer in predlaga tudi morbitne ukrepe. Seveda upoštevamo tudi ocene Evropola iz prvega poročila o trgih z drugami. V poročilu opišemo tudi štiri glavne načine, kako trgi z drugami vplivajo na družbo. Najprej, kar zadeva povezave z drugimi vrstami kriminalitete in terorizma, drugič, učinek na legalna podjetja, in gospodarstvo, tretjič, korupcija v vladnih institucijah, četrta kategorija pa so negativni učinki na družbo širše, naprimer zaradi nasilja in kriminalitete povezane z drugami, prav tako pa gre za škodo, ki je povzročena skupnostim, družinam in posameznikom. Prav tako analiziramo glavne gonilnike sprememb pokažemo, da je globalizacija prav tako povezana s tem, prav tako pa upoštevamo spremembe in inovacije na trgih z drugami. Kako je predsedojoča povedala in to je povedal tudi gospod Avramopoulos, internet ima zelo vplivno vlogo tukaj, kaj ti zagotavlja možnosti za prodajo in tudi možnosti za skrajšanje dobavne verige Organi pregona pa imajo manj možnosti za posredovanje. To je eden največjih izzivov. Ne največji izziv, ampak eden največjih izzivov, s katerimi se soočamo. Evropski trg z drogami poganjata dva motiva, to je dobiček in moč. To moramo razumeti. Razumeti pa moramo, da imajo trgi z drogami širok vpliv na družbo. In to je kritičnega pomena, če želimo zmanjšati škodo. To je tudi ključnega pomena za to, da bomo razvili nove strategije za boj proti kriminalu, prav tako pa moramo poskrbeti za varnost in blaginjo državljanov. Še nekaj je zelo pomembno, namreč vedeti je treba, da je koncept trga z drugami, kako smo ga opredelili takšen, da je popraševanje odvisno od ponudbe in obratno. Da bi se učinkovito spopadli s negativnimi posledicami trga z drugami, tako na posameznike kot na družbo, moramo zagotoviti preprečevanje drog, zdravljenje, socialno rehabilitacijo in druge ukrepe. Ti ukrepi so prav tako pomembni kot ukrepi za zmanjševanje ponudbe. Gospe in gospodje, predsedujoča, kolegice in kolegi, od prvega poročila pred tremi leti smo priča pospeševanju sprememb trgov z drogami spreminjajo se vzorci uporabe drog, izvajajo se kulturne in socialne spremembe, prav tako pa je mogoče videti, da so dejavnosti kriminalnih združb vedno bolj zapletene. Prav tako se uporablja internet za vedno večjo proizvodnjo, prav tako se internet uporablja za to, da se doseže več potrošnikov. Temu smo bili priča v zadnjih letih. Danes smo priča različnim prioritetam. Terorizem v srču Evrope. Države članice se spopadajo z migracijami. Vedno več je nestabilnosti in konflikta na območjih blizu Evropske unije. Poglejte, kaj se je dogajalo v Ukrajini, v Siriji v zadnjih treh ali štirih letih, pa tudi, kar zadeva podsaharsko regijo in Južni Kaukaz. Ti dejavniki predstavljajo zelo veliko tveganje za to, da politike za boj proti drugom ne bi bile uspešne v Evropi. Zato je to poročilo zelo pomembno in prihaja ob pravem času. To kaže, da ne smemo pozabiti na droge. Še naprej bomo delali na tem, da bomo zagotavljali boljšo strateško analizo in dodano vrednost za vse deležnike. Prav gotovo lahko računate na to, da bo EMCDDA še naprej sodelovala z Europolom in drugimi evropskimi agencijami, zato da bi pomagali državam članicam in institucijam Evropske unije pri boju proti tem izzivom. Hvala. Hvala lepa. Nisem omenjala samo učinka uporabe drog na posameznike in družbo, ampak omenili ste tudi povezavo z drugimi oblikami kriminala in z različnimi vidiki kriminalitete. Zato bom kar takoj dala besedo gospodu Vazilavskosu iz Europola. Can I have the slides? well, uh, the illicit... Proizvodnja nezakonitih drog in trgovina z drogami je še vedno eden največjih trgov v Evropi vedno bolj je kompleksen in to se seveda povezuje tudi z drugimi vrstami kriminalitete in to predstavlja ključno grožnjo notranje varnosti v Evropski uniji. Kakor je povedal direktor EMC DDA, ocene izhajajo iz 24 milijard evrov, to pa so podatki iz leta 2014. Prav tako smo bili priča dodatnim informacijam, ko govorimo o zasegih in drugih operacijah in ta številka je verjetno preniska za to, da bi videli celotno podobo. Ampak videli bomo, kaj se bo zgodilo v naslednjih letih. Kar zadeva oceno Europola, več kot 3 tisoč organiziranih kriminalnih združb deluje v Evropski uniji. Ena tretjina od teh sodeluje v trgovini z drogami na tak ali drugačen način. Od te ene tretjine jih dve tretjini deluje na področju različnih vrst drog. Ne trguje tole samo za eno vrsto droge, ampak z različnimi drogami. Organizirane skupine, delujejo v različnih državah in različnih sektorjih. Ni jih več mogoče definirati po državi ali specializaciji, ampak so to združbe, ki lahko delujejo na mednarodni ravni. Seveda želijo čim več dobička in čim manj tveganja. Organizirane skupine so zelo različne glede na članstvo in obseg dejavnosti na globalni ravni delujejo dobro organizirane mreže, prav tako pa smo priča različnim regionalnim mrežam, ki skrbijo za distribucijo drog na regionalni ravni. Uporabljajo znane prometne poti in infrastrukturo, uporabljajo se pristanišča kot so Hamburg, Rotterdam in Antwerpen, s tem si zagotovijo dostop do trgov v Evropski uniji, tako zakonitih kot nezakonitih. Trgovina s drugami na manjši ravni deluje tudi preko paketov. Vedno več je prevoza po morju. Stroški so nižji, tudi stroški komunikacije so nižji in zato so njihove poslovne operacije bolj učinkovite. To seveda predstavlja velik dobiček za tiste, ki sodelujejo pri tem. Trg z drogami je še vedno zelo raznovrsten. Obstajajo standardne poti, ki še vedno delujejo, ampak tudi nove poti se pojavljajo. Naprimer, če si pogledamo metamfetamine, ti se izvajajo v Zahodni Afriki, potem pa se preko Evrope peljejo na Japonsko ali v Avstralijo ali pa preko Južne Afrike v Evropo. Proizvodnja drog poteka vedno bližje trgom potrošnikov v Evropski uniji, pa tudi v Evropski uniji sami. To še posebej velja za sintetične droge in kanabis. Globalizacija podpira prenos tehnološkega znanja in tehnologije znanja o proizvodnji. Na spletu si je mogoče prebrati, kako trgovati od začetka do konca. Prav tako se spletna trgovina širi, še posebej, če govorimo o proizvodni na tako imenovanem dark webu ali spletnem podzemlju. Ne glede na to, da se organi pregona trudijo po najboljših močeh, se prodaja nadaljuje. Kar zadeva terorizem in droge v Evropski uniji, nimamo dokazil o tem, zato menimo, da zaenkrat sistematičnih povezav ni med trgovino z drogami in terorizmom zaenkrat. Ti, te povezave sicer obstajajo, ampak so bolj oportunistične narave v Europolu imamo različne primere, ampak ti primeri so povezani z zgodovinskimi podatki o tujih borcih, ki so bili pred nekaj časa vključeni v trgovino z drogami, ampak sistematičnih povezav ni, vsaj zaenkrat ne. Ko govorimo o trgovini z kanabisom, gre za nizozemske in vietnamske skupine, ki širijo proizvodnjo kanabisa v različnih državah članicah, zagotovijo znanje, naprimer kako povečati vsebnost THC-ja, zagotavljajo pa tudi opremo za skupine, ki želijo začeti s proizvodnjo in kultivacijo kanabisa. Kultivacija je povezana tudi z nasiljem med skupinama, ali skupinami, to je povezano tudi z izkoriščenjem delavcev v trgovino z ljudmi. In ko govorimo o kultivaciji kanabisa, je treba vedeti, da je to nezakonita dejavnost. Tudi maroške skupine imajo vlogo pri prevažanju grozdov kanabisa. Tudi albanske skupine imajo pomembno vlogo pri proizvodnji in trgovanju s kanabisom. Sodelujejo pa tudi pri dobavi kanabisa iz Afganistana v določene države članice Evropske unije. Zadnji razvoj dogodkov na tem področju je, da se uporabljajo ladje, ki izplujejo iz Maroka in potujejo po sredozemlju na vzhod Afrike. Tam se izkoriščajo potem slabše varnostne razmere. Pred kratkim smo imeli uspešno operacijo, to je bilo decembra 2015, tukaj lahko vidite nekaj slik. Podprli smo talinske oblasti in zasegli smo več kot 14 ton kanabisa. To je bilo na plovilu, ki je bilo registrirano v Panami. Retirali smo nekaj gruzijskih in ukrajinskih mornarjev, podprle pa so nas med drugim tudi grške oblasti. To je samo ena od nizov aretacij in eh, eden od zasegov kanabisa v sredozemlju. To je bilo od junija. V pol leta smo zasegli več kot 60 ton kanabisa in tudi 100 kg kokaina. To zadeva samo eno mrežo, ki izkorišča to pot. Vse skupaj je torej rezultat mednarodne operacije. Več držav članic sodeluje pri tem. Ko govorimo o poteh za trgovino s heroinom, večje pošiljke v Evropo pridejo po morju in tega zasežemo vedno več. Razlika je, da smo vedno večkrat priča velikim pošiljkam od 100 kg heroina naprej. Včasih se to meri tudi v tonah. V Grčiji smo zasegli približno dve toni, na nizozemskem pa smo zasegli približno eno tono in nekaj sto kilogramov heroina. Vedno več se torej zaseže velikih pošiljk. Nekateri razvoji dogodkov so vodili do tega, da so se razvile nove poti ob balkanski poti in to seveda vključuje Južni Kaukaz, Sirijo in Irak. Ko govorimo o trgovini, je Turčija še vedno glavni prehod do Evropske unije. Proizvodnja se tudi seli blizu Evropske unije. V sodelovanju z državami članicami nam je uspelo ugotoviti in odkriti nekaj laboratorijev, ki so morfi spremenjali v heroin. Nekaj je bilo primerov v Španiji in na Češkem. Poleg laboratorijev pa smo zasegli tudi več heroina, morfija in prekursorjev. Glavna skupina so še vedno Turki, Pakistanci in Albanci, ko zadeva trgovino z drugami. Kokain. Ne bom opisoval celotne skice, lepo je obarvana in poti so, mislim, da dobro zapisane in predstavljene. Za trgovino s kokainom se uporablja tako zrak kot tudi morje. Venezuela in Panama sta glavni točki v Srednji Ameriki je središče za trgovino z drugami v Evropsko unijo. Če ena novost je in sicer poti, ki so se uporabljale za trgovino z drugimi snovmi, se zdaj uporabljajo tudi za kokain. Torej, če mreža deluje v sredozemlju, naprimer za trgovanje kanabisa iz Maroka v evropski kontinent, se te poti uporabljajo zdaj tudi za podporo kokaina in to na enak način naslednji diapozitiv. Gre za uvoz v Evropo. Ta diapozitiv je precej jasen, ko govorimo o vstopnih točkah. Upravlja se več metod, vključno z hitrimi pošiljkami, letali, zasebnimi jahtami in tako naprej. Uporablja se tudi vedno več pomorskih kontejnerjev, pristanišča, ki so prizadeta, so Rotterdam, Amsterdam in Antwerpen. Organizirane kriminalne skupine so tiste, ki uporabljajo večinoma ta pristanišča. Kokain se včasih uvaža tudi v oblikah, ki zahtevajo kemično ekstrakcijo. Ko govorimo o trgovini s kontejnerji, lahko povem, da lahko ponovimo trende, naprimer rip on, rip off, to se vedno bolj uporablja, tudi kar zadeva sodelovanje skorumpiranih delavcev v pristaniščih. vedno več je teh eh, skupin, ampak Kolumbici in Italijani so še vedno glavni dobavitelji v Evropo. Pomembno vlogo pa v Evropi igrajo tudi nizozemske, španske in druge organizirane skupine. Nizozemska in Španija pa sta še vedno glavni distribucijski vozlišči. Organizirane kriminalne skupine z Balkana so tudi vedno večja grožnja in to je povezano z trgovino s kokainom. Prav tako se pogosto namestijo v različnih državah, naprimer v državi izvora ali v Južni Ameriki ali v tranzitnih državah, naprimer v Južni Afriki. Tako potem pospešujejo operacije od tam. Tukaj lahko vidite različne načine dela za trgovanje z kokainom, to je zasek nekega kontejnerja. V inšpekciji smo opazili luknje v lesu, v lesu je bilo več kot 400 kg kokaina. Kontejner je zapustil predtem neko drugo državo v Evropski uniji in 100 kg kokaina smo zasegli s pomočjo metodologije RIP-OFF. Kriminalci uporabljajo dvojni modus operandi, to pomeni, da ena ali dve mreži uporabljata enake kontejnerje za trgovanje z svojimi snovmi. Morda je to na ključe ali pa gre za nov način dela, vsekakor pa je to nekaj zanimivega in novega ki se proizvajajo sintetične droge. Tradicionalno se to proizvaja v Evropski uniji, to se tudi nadaljuje. Večina sintetičnih drog se porabi v Evropski uniji, tiste sveda, ki se proizvede v Evropski uniji in to predstavlja obsežno intraevropsko trgovino zemljevid, ki ga vidite na levi, razkriva proizvodnje z drugami na različnih lokacijah. To temelji na osnovi zbiranja podatkov in načina zbiranja podatkov, ki smo ga razvili skupaj s MCDDA in podatki kažejo precej zanimivo sliko. Vidite lahko, kje so podatki.

govorimo o sintetičnih drogah in organiziranem kriminalu, nimamo pomembnejših navid. Nizozemci, Nemci, Britanci in Belgici so tisti, ki prenašajo drogo v Združeno kraljestvo Nemčijo, Španijo in druge države. Prav tako vidimo, da te skupine trgujejo tudi z ezoteriki, zagotavljajo tudi druge snovi, kupujejo naprimer MDMA in to prodajo v Belgiji, na nizozemskem, kanabis pa proizvaja kre druge, vietnamci in čehi pa so se z metamfetaminom razširili tudi na kanabis. In še kratka beseda o prekursorjih. Tudi s tem se vedno bolj trguje na evropski ravni. To je primer od lani, ko smo zasegli 7 ton BMK -ja na polskem. Aretirali smo polskega državljana, obtožili smo ga pranja denarja, proizvodnje BMK -ja in tako naprej. 7 ton je kar veliko. Naslednji diapozitiv lepo prosim. Nove psihoaktivne snovi, to je globalen problem. Ne bom prebral vsega, nekaj pa vseeno lahko povem. Kakšno prednost ima organiziran kriminal od NPS-ja? V Belgiji smo pred kratkim imeli primer, namreč odkrili smo, da proizvajajo NPS, policija pa je zasegla tudi NPS približno 285 tisoč svežnjev teh NPS-jev. En svežen stane približno 25 evrov, če se to pomnoži z 285 tisoč, dobimo približno 7 milijonov evrov. Za 7 milijonov evrov potrebujete približno 300 tisoč evrov evrov naložb v kemične snovi in opremo. Torej, z naložbo 300 tisoč evrov lahko zaslužite 7 milijonov evrov in to je samo tisto, kar smo našli v smislu zaloge. Razlika je velika in to je seveda zelo atraktivno za kriminalce. Naslednji diapozitiv je zadnji primer NPS-ja oblasti na nizozemskem oziroma na mačarskem so zasegle posameznika, ki je na spletni strani, ki se je imenovala Dexter's Chemstore, prodajal NPS-je, prodaje skoraj tisoč dos NPS-je vsak teden. Aretiran je bil, spletna trgovina je bila zaprta leta 2014 pa je ta trgovina spet začela delovati, operater pa je bil priprt. Izkazalo se je, da novi operateri niso imeli povezav z prejšnjim operaterjem, uporabili pa so njegovo ime, zato ker so pač stranke temu zaupale. Mačarske oblasti so s podporo drugih držav članic in Evropola organizirale skupino, ki je vodila to spletno stran, ne samo to, ampak tudi druge. Uporabili so podoben modus operandi, naročili so snovi iz Kitajske, to prodajali po spletu, denar se je prenašal preko Western Uniona, nekaj posameznikov je to vodilo, prej niso imeli zaposlitve, bili pa so kriminalci, ampak bili so dobro strukturirani. posamezniki so se poskušali izogibati tistim NPS-jem, ki so prepovedani. Če je bila nova snov navedena, so jo hitro odprodali in spremenili novo in ponudili novo snov. To je samo še pregled spletnih strani. Ne bom se spuščal v podrobnosti. Junija 2015 so prodali tako imenovane Facebook tablete. 15 mladih je bilo odpeljanih v bolnišnico v eni noči. Snov z logotipom Facebooka takrat ni bila prepovedana. Oblasti so odkrile potem več snovi, ki so bile tudi navedene na seznamu. Zaradi tega je bilo potem zaprtih šest posameznikov. Naslednji diapozitiv. Na kratko, rezultati naše operacije, ki jo je vodila Mačarska, podpira pa je Evropol in tudi nekatere druge države članice. Tukaj bom končal. Hvala. Thanks a lot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 And the third point, balanced policies. In pa ti naprej. Prav tako potrebujemo tudi nove rešitve. In sicer mislim, da mora biti dobro, da organiziramo skupne sestanke med našim odborom in pa odborom za okolje. Kaj ti tudi zdravje, pa javno zdravje, pristojnost tega odbora. Gospod Guzdel, imejte da, torej, kaj strici za to, da okrepite takšne politike? Ali je novi okvir eh, torej nujen, tako da se ukrepi sodelovanje, izboljša sodelovanje in potem naprej, kako lahko se lotiti problema teh novih psihoaktivnih snovi. Sploh zato, ker so um, posledice neznane in ne vemo, kako bo to vplivalo potem na razvoj dogodkov prihodnosti. Statement, Hvala. Torej, nekaj vprašanj, pa tudi kar nekaj pomislekov smo slišali. 24 milijard je lahko uh, torej, prihodek. Že šest milijard je bilo težko najti, naprimer, za ta sporazum s Turčijo. Torej, mislim, da je prav, da razmislimo o tem, kaj se da narediti torej, in pa kako se pravila sredstva. Nam no, pa kakorkoli že, mislim, da boste lahko še kaj dodali glede samih drog, imam pa vprašanje za Europol. Če si pogledamo torej, te droge. Mislim, da imate različne uh, načine, kako droge prihajajo v Evropo in kako se to distribuira po Evropski uniji. Torej, to smo videli na prosovnicah. Ali je to jasno? Torej, uh, ali pa se poti pogosto spreminjajo in je potem v bistvu vaše delo vedno teže? Lahko še kaj dodate glede tega, gospod Gozdir. Eh, um, Hvala, predsedujoča gospod Boni, hvala lepa za te pozitivne pripombe. Prav tako bi se rad zahvalil odboru za to vredno podporo delu MCTA. Torej najprej glede sredstev in pa virov. No, kot vedne sedaj se je pripravila nova zakonodaja, ki je za novo psihoaktivne snovi in pa za pristop pri tem. To vključuje tri korake. To so sistem zgodnega opozarjanja, potem ocena tveganja in potem še ukrepi, ki jih sprejema EU za boj proti tem substancam. Ena izmed ključnih točk je naslednja. Torej, na Koreperu včeraj v svetu so se dogovorili, da ne bi imeli določeno vizijo uh, za ime CDDA. Torej, kaj tukaj predvsem potrebujemo? Mislim, da um, moramo nekatere stvari spremeniti tudi za uredbo. Uh, torej, nek minimum potrebujem, ampak mislim, da potrebujem še marsikaj več kot pa te spremembe uredbe za IMCTD. Mislim, da se tukaj mi vsi strinjamo. Torej, Ehm, tudi eh, z komisijo. Seveda, upam, da bomo kmalo dobili končne rezultate, tako da bomo vedeli, koliko sredstev se lahko nameni za to področje. Ampak mislim, da na vsak način potrebujemo nova sredstva, tako da se lotimo teh posledic. V zadnjih eh, parih letih smo imeli vedno hujše posledice. Sem pripričan, da lahko pridemo do dobrih rešitev. Vem, da komisija tukaj je zavezana rešitvam, prav tako pa tudi države članice želijo storiti čim več. In vem, da lahko računam tudi na vaš odbor oziroma parlament, da boste tukaj pozorni in da te zahteve za IMECDD eh, prav tako um, tudi lahko naletijo na podporo in da bomo to tudi finančno podprli. Hvala. Hvala veliko agenciji veliko agencij in uh, organizacij prosi za dodatna sredstva oziroma nove možnosti. Upam, da bomo lahko tudi za vašo organizacijo poskrbeli za ta sredstva. Uh, torej, gospod Gazilas, nekaj glede Evropola. Lahko komentirate torej imenu Evropola. Ja, glede te raznovrstnosti poti. Ja, tukaj vidite te puščice, to smo prej pokazali na prostornici. Uh, tukaj vidite konkretne primere, do teh smo prišli glede na naše preiskave. Ampak je pa res, seveda, ti trendi se spreminjajo, prihajajo do teh premikov v trendih. Trgovina z drogami v vsakem primeru ni nekaj stalnega, torej stvari se se skozi spreminjajo. Tudi za organe pregona to potem lahko predvsej velik izziv. No, ampak kakokoli že, seveda se lahko na to odzovemo z ustreznim znanjem in podpiramo te primere. Torej, trgovske poti se spremenjajo, to ni nič novega. Stvari se pač spremenjajo in mi moramo temu slediti, to je normalno. Hvala. Okay, so I see we are at the end of... Hvala, mislim, da smo pri koncu te razprave. Torej, hvala lepa obima gostoma. Tukaj eh, na levi mislim, da je bila to obsežna izmenjava stališč. Namreč predstavili ste zelo obsežne poročili in jasno je, da razmere niso ravno enostavne, veliko različnih kotov imamo tukaj. Hvala lepa, da ste prišla in da ste predstavljala ta pregled dogodkov. Hvala lepa. So, colleagues, I think we can directly go to the next point on our agenda. Sedaj mislim, da lahko gremo naprej. Mehanizem za demokracijo, vladavino prava in pa temeljne pravice. Tukaj imamo predsedovitve, torej ocena evropske dodane vrednosti imamo tri stavitve. Mislim, da bo se to zelo koristno za naše delo. Najprej ocena evropske dodane vrednosti. Naš oddelek za študije iz parlamenta je to pripravil. Potem imamo še um, dve strokovne študije za to področje. Vse to smo upravili zato, da bi podprli naše delo, delo odbora parlamenta, torej predvsem glede na poročilo na lastno pobudo, glede vzpostavitve EU mehanizma za demokracijo, vladino prava ter temeljne pravice. Osnutek poročila. Pročevalke Infold je tudi na voljo od včeraj naprej in to bo predstavljeno na naslednjem odboru Libe. Sedaj pa dam besedo gospe Astrid Tvorm iz eh, DGEPRS, da predstavi torej, to umestno oceno evropske dodane vrednosti. Beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste mi dali možnost, da predstavim to umestno oceno evropske dodane vrednosti. Najprej za začetek naj omenim ozadje te ocene. Ko se parlament odloči za pripravo poročilen glede na, um, na lastno pobudo, glede na um, 225 člen pogodbe, se vedno pripravi takšna ocena o dodane vrednosti EU. Tukaj se oceni morebitne učinke, treba je ugotoviti, kakšne so prednosti predloga parlamenta v takšnih poročilih na lastno pobudo. Torej, tukaj, kot rečeno, gre za poročilo gospe Infeld. Uh, ta želi pripraviti priporočila za komisijo, eh, torej za ta novi mehanizem za demokracijo, vladivno pravo in pa telne pravice. Kot rečeno, to je umestna ocena, umestna. To pomeni, da je bilo to zaključeno še pred objavom usnutka poročila gospe Infeld in to upošteva različne delovne dokumente, ki smo jih dobili od poročevalke oziroma od poročevalcev v senci in to bo poznaje še ažurirali. Tukaj imamo dva raziskovalna um, dokumenta. Gospod Bart, v imenu vseb, bo to predstavil. Uzma, um, gospa Bart in potem še profesor um, Peš. Kaj smo gotovili, glede na trenutni zakonodajni okvir za demokracijo in pa vladino prava te temne pravice? Obstaja določene vrzeli pomakljivosti v sistemu. Obstaja torej vrzel Eh, glede na to, kaj piše v drugem členu pogodbe in pa glede na to, kaj potem države članice v praksi počnejo, kaj institucije v praksi počnejo. To ima velike politične in družbene stroške. Kje so pomakljivosti? Potekajo vedno v razprave o področju pristojnosti in e v prostornosti, torej kako izvajati pravice iz druge člena, pa kaj te pravice točno pomenijo. Posledično, lahko rečemo, da ni delo jasno porazdeljeno, ni čisto jasno, kdo je za kaj pristojen, torej EU organi, agencije, institucije in pa države članice. Delo ni jasno, torej kdo kaj počne glede um, na področje spremljanja in nadzorovanja. Sicer obstajajo določeni mehanizmi, ampak usklajevanje je preslabo. Potem naprej obstoječi mehanizmi za izvrševanje niso zadosti učinkoviti. Mi smo se uspešno lotili novih izzivov na področju pravne države v Evropski uniji. Torej, glede na to, kaj so zakonodajni in pa nezakonodajni ukrepi in različne možnosti. Želimo odpraviti te pomankljivosti in v delovnih dokumentih in glede na strokovnjake je bilo ugotovljeno, da se želi pripraviti medinstitucionalni pakt, kjer bi uh, ugotoviti, kaj lahko Evropska unija stori, kakšne področje uporabe in pa kako porazdeliti to delo med institucijami in pa državami članicami. Takšen pakt bi vključeval dva glavna elementa. Kot prvo, um, letno spremljanje tega področja, torej demokracije in pa vladavine prava in prav tako imeli še EU točkovnico, scoreboard. Prav tako bi imeli tudi EU politični cikl, tako kot približno, naprimer, uh, evropski semester, še en cikl, torej, tukaj bi vključevali nacionalne parlamente in EU institucije. Naj se na hitro dotaknem dveh vidikov tega pakta. Najprej letno spremljanje glede demokracije, vladanja prava ter pa temeljnih pravic. Še vedno obstaja nekaj odprtih vprašanj, preden se to lahko dejansko spostavi. Uh, eh, predvsem torej kot prvo uh, področje porabe EU ukrepa na glede na pogodbo, EU ima mandat za to, da posreduje in da torej, zaščiti svoje ustavno jedro. To pomeni uh, vrednote, ki si jih delijo vsi, države, članice, institucije. Ampak ni pa jasno, do katere mere se lahko tukaj gre. Potem naprej je pravna podlaga, še druga točka. Takšno letno spremljanje, naprimer, lahko temelji na členu 352, to je bila pravna podlaga za vzpostavitev eh, agencije za temeljne pravice in to se lahko uporabi za to, da se okrepi ta mandat. Potem naprej eh, imamo še člen 70, eh, torej ta se nanaša na uh, mestne Eh, ocene za pravo in notranje zadeve ali pa člen 95, to je pravna podlaga za medinstitucionalne sporazume. Prav tako imamo tukaj lahko še kombinacijo različnih možnosti. Potem naprej imamo še številna vprašanja glede metodologije, torej za točkovnico pa spremljanje. Omenila sem tudi to, da ni čisto jasno, kdo je za kaj pristojen med institucijami, torej porazdelitev dela, ampak potem še demokratična odgovornost. Tudi tukaj se pojavlja še nekaj odprtih vprašanj. Uh, uh, e potem druga komponenta pakta, geopolitični cikl za ta tri področja, demokracijo, vladavino prava in delovne pravice. Torej, med drugim bi imeli tukaj letno razpravo um, v nacionalnih parlamentih, potem še razpravo med parlamenti, kot tudi v parlamentu, potem naprej izboljšavi Eh, pravni okvir komisije, prav tako bi komisiji dali možnost, da sproži postopke zaradi kršitev. Prav tako bi morali izboljšati eh, dialog v svetu glede vladavine prava. No, ampak EU lahko ima legitimnost ehm, za ta področja, če sama EU spoštuje te standarde na področju temeljne pravice in vladavine prava. Zato je prav, da ta cikl vključuje tudi vladavine prava ocenevanje um, učinka zakonodaje iz EU na teh področjih. Potem naprej, EU torej, uh, tudi um, se je pridružila konvenciji za tele pravice in tudi to je treba ocenevati in gledati, kako se stvari razvijajo. Potem naprej, treba je gotoviti pluse in minuse predlaganih političnih opcij. V znanstveni literaturi je bilo dokaj pogosto prikazano to, da nezadosten nadzor korupcije, potem pomakane uh, eh, nadzora in pa preslabe pravice do lastnine zelo slabo vpliva na gospodarstvo in pa na druga področja. Davno smo dobili poročilo o korupciji in pa o kriminalu in pokazalo se je, da korupcija stane evropsko gospodarstvo nekje med 218, 218 in 280 uh, eh, milijard na leto. Potem naprej ni zadosti medsebojnega zaupanja med državami, članicami, če um, ni pravega spoštovanja temeljnih pravic. In potem še na koncu lahko rečemo, da so vsi EU državljani prizadeti zaradi tega. Vladavina prava se mora spoštovati. Če ni posledic kršenja, potem se lahko stvari začnejo širiti. Lahko prihaja do kužbe. Torej, zato, ker potem v bistvu um, ni pravega uh, sankcioniranja. Potem naprej. Stroški ukrepanja so dokaj nizki, letni sistem spremljanja bi stal 4 milijone na leto, ne več kot to, in potem še EU politični cikl pa 7 milijonov. Ti instrumenti so, bi bili še toliko bolj učinkoviti in stročkovno učinkoviti, če bi dosegli prave sinergije tudi z mednarodnimi organizacijami. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa za ta pregled. Sedaj pa dajem besedo uh, eh, dr. Petri Bart iz Budimpešte, z Srednje Evropske univerze. Torej, govorili bomo o tem, kakšne so možnosti za vzpostavitev EU točkovnice za demokracijo, vladino prava in temeljne pravice. Beseda je vaša. Thank you to present uh, our research paper uh, and I will immediately ask you for the next slide. Hvala um, kar podima naslednjo prosojico. Torej, EU je že na začetku sprejela temeljne vrednote, torej zato, da se doseže mir in blaginjo. To so še vedno pred, uh, naši cilji pred očmi, torej že vse od časa šumanske um, deklaracije, torej deklaracije Šumana. V drugem členu pogodbe imamo zapisane takšne vrednote. Pa še nekaj, imamo še kopehaška merila da zagotavljajo to, da morajo nove države spoštovati te um, vrednote iz druga člena, preden pristopijo. Torej, po drugi strani pa um, po pristopu ni mogoče spremljati teh vrednot, samo pred pristopom. Sveda ima um, EU na voljo mehanizem člena 7 za dodatno spremljanje, ampak po pristopu pogodbi se to nikoli ni uporabljalo. Pa ne zato, ker v bistvu ne bilo takšnih uh, možnosti. Torej, so bile kršitve, ampak ni bilo politične volje, da bi to preganjali. Zato so potem akademiki želeli reforme, ker ti prihajalo je do težav. Te reforme prihajajo, torej pobude iz parlamenta, sveta in druge, torej zaenkrat um, je govora o tem, da bi sprožili ta mehanizem iz člena sedem. No, pogosto slišimo, da je člen 7.1 že tako razvodenel in da bi se daj z reformami še razvodeneli ta sedmi člen, prvi stavek. Ampak mislim, da je prav, da se dodatno spostavijo te države. Sedaj um, je več govora tudi o členu 70. Treba je govoriti o tem, kaj, kaj so naše skupne vrednote in kako to uveljavljati. No, pa gledajte, trenutni mehanizmi so bolj odvisni od kriz. In to ni um, nekaj, kar bi omogočilo periodični pregled tega, kako uh, se spoštujejo pravice um, iz pogodbe o delovanju Evropske unije. Um, iz junija 2015 um, smo dobili dokument, kjer je parlament pozval k temu, da se spoštuje temeljne pravice, vladovino prava ter pa demokracijo. To smo naredili z skupnimi kazalci za te cilje in imeli smo tudi um, skupino, um, kjer so različni profesori um, in vsi so se začeli pogovarjati o teh vprašanjih. Naslednja prosovnica, prosim. Potem naprej. Um, treba se sredotočiti na te težave. Tukaj EU je pristona, kajti to je evropsko vprašanje. Evropski državljani so prizadeti, um, torej ne gre samo za državljane držav članic, ampak za evropske državljane v celoti. Torej, ne gre samo za nacionalne meje ene države članice. Prav tako ta področja vplivajo tudi na EU odločene, na spremenje odločitev in pa um, tudi na pravosodje oziroma na notranje zadeve na splošno to vpliva. Jasno je, da potrebujemo ustrezne mehanizme za spremljanje, če ne, ne bo mogoče spoštovati standardov, ki smo jih še dosegli. Torej, eno so potem seveda um, politični stroški, pa tudi ekonomski stroški so zelo relevantni. Potem naprej, subsidijarnost je tukaj relevantna, skratka, EU um, ne more posegati v ustavne temelje držav članic kot takih. Ampak uh, točkovnica v tem uh, smislu ne bi bila potem v nasprotju z subsidijarnostjo. Ravno obratno, prispevala bi k temu, da bi subsidijarnost bolje delovala. Potem naprej, naslednja prostornica. EU zakonodaja, mednarodno pravna splošna, ampak sploh EU zakonodaja mora biti način um, za demokracijo, ko bi ljudje dobili ustrezno zaščito, sploh um, ko se um, vladino prava spoštuje. Včasih se prihaja, da, prihaja do tega, da ni pravega spoštovanja in to je treba preprečiti. Potem naprej. Sveda, če je država članica napadena, potem se bo odzvala defenzivno in napadla kritike. Um, pogosto bo kdo rekel, da so nekateri pristranski ali pa da so to ideološke opaske in kritike in tako dalje. Ali pa da naprimer um, gre za konflikt različnih ustavnih določb in podobno. Ampak gledajte, mislim, da um, to, o čemer govorimo, uh, sploh ni povezano z ustavno identiteto, uh, z nekakšnimi idejami tega, ko naprimer nekateri sami kar tvorijo večino. Torej, tukaj ne gre za takšne določke um, pripombe. Pogosto vidimo, da nekateri pokroviteljsko ravnajo z uh, drugimi predstavniki družbe. In mislim, da mora biti tako zelo jasno, um, tolerantnost in pa raznolikost sta seveda ključne vrednoti, to je jasno, ampak potem je treba tudi jasno gotoviti, ok, v redu, nekatere razlike lahko um, pozdravljamo, druge pa so takšne, da ogrožajo celotno gradno Evrope v celoti. Gremo naprej. Toliko glede tega, da potrebujemo takšno točkovnico, sedaj pa še možnosti vzpostavitve točkovnice obstajajo različne možne definicije točkovnice, mi smo prišli do čim širše formulacije. Šlo je do naprimer, takšnih možnosti, da bi uh, se pogovarjali o spremljanju, nadzorovanju in pa postavljanju zgornjih maja. Vse vključeno v en skupni sistem. Točkovnica bi lahko bila proces, ki vključuje različne cikle in različne metode. Naslednja prostornica, prosim. V naši skupini smo se pogovarjali z različnimi ljudmi in mislim, da smo prišli do skupnega razumevanja, da ni treba um, na novo izumljati ničesar. Lahko se marsikaj naučimo iz obstoječih mehanizmov za spremljanje in evalvacijo, to se že dogaja, torej to ni nič novega, imamo že EU uh, točkovnico za pravosodje, imamo tudi druge modele, naprimer tudi iz Sveta Evrope ali pa um, naprimer tudi EU poročilo za boj proti korupciji. Potem naprej obaj ne moramo vedeti to, da je treba zbrati vire iz različnih uh, dokumentov in mislim, da razlogom zaradi metodoloških razlik prihaja težav, ne vemo čisto točno, kako se obravnavajo podatki, pa kako se tolmačijo um, in razlagajo podatki. To včasih lahko problem. Potem naslednja točka včasih pridobimo informacije od mednarodnih virov, ampak EU element oziroma specifičnost EU postopka mora biti vedno poštevana. Drugače rečeno, mehanizem za vladino prava se ne sme nikoli, naprimer, eh, predajati drugim tujim akterjem izven Evropske unije. Kaj ti marsikdo zunaj EU ne pozna točno, kakšno evropsko pravo oziroma specifičnosti naših določb, potem ne vem, naprimer medsebojno priznavanje, lojalnost, eh, medsebojno zaupanje in podobno. To so včasih jih pozabi. Potem naprej. EU mora tudi pripraviti svoj sistem za to, da se zastavi više standarde, kot pa imajo mednarodne norme. Potem ne smemo biti na milost um, ehm, zvanih organov, mora pripraviti lastne mehanizme in tudi že vnaprej omogočiti medsebojno priznavanje. Včasih se ugotovi, da pogoji niso ravno najboljši, ampak to se lahko izboljša. Potem naprej. EU točkovnica, to se lahko tudi poveča z evropskim semestrom, torej da bi imeli podoben časovni okvir, enako tudi um, lahko se to poveča z gospodarskim upravljanjem. Pri vsaki točkovnici je lahko problem legitimnost seveda potrebujemo strezen zakonodajni okvir. Seveda institucije morajo biti objektivne, prav tako pa moramo imeti tudi um, odvisnost in pa odličnost med vsemi tistimi, ki spremljajo posamečno državo članico. Torej tudi znanstvena objektivnost je ključna. Potem naprej še nekaj, kar je pomenilo za legitimnost. Ni nobenih rigidnih eh, definicij o teh vprašanjih. To je nekoliko manj res pri temeljnih pravicah, bolj res pri demokraciji, ampak pri vladavini prava pa jasno so to fluidni, spremenjajoči se koncepti, ni ene formulacije, kako vse to doseči. Torej, vladavina prava je pogosto um, dokaj polemično vprašanje in vedno um, so določene določbe nejasne, um, kajte to je sama narava vladavine prava. Zato torej vidimo, da Eh, na vsak način eh, ne moremo dopustiti tega, da se kar prosto izbira najugodnejše formulacije iz vladavin prava. Pa še nekaj um, neutralno um, metodologijo moramo spodbujati in preprečiti tisto, kar ni neutralno. Predvsem je bistveno to, kakšni so standardi. Um, ti standardi pa so vezani tudi na kazalnike. Torej, kot rečeno, marsikdo želi kar izbirati tisto, kar želi. In to potem lahko pomeni dvojne standarde. In politično potem lahko marsikdo to z lahkoto kritizira, napade, češ, to je pa politična ideologija. Potem naprej, treba je uh, po eni strani pozdraviti določeno nejasnost oziroma um, nepreciznost, ampak vseeno pa lahko potem tisti, ki kritizirajo ukrepe, pravijo, da to ni nič e, neobičajnega. Pogosto se zgodi, da države članice, ki so prej pregleda, potem kažejo na druge mednarodne primere. Češ, ja, mi smo si to samo sposodili od sosednje države ali pa od drugih držav. Tudi mi smo potem to samo ponovili. Ampak gledajte, v tem, če si pogledamo celotno sliko, lahko gotovimo, da naprimer potem neka država samo izbira najslabše možne prakse. Da lahko, naprimer, um, se pojavlja pozitivne elemente, ampak se potem v to mešajo zelo slabi negativne elemente. Torej, kako zagotoviti če večjo legitimnost? Treba je naprej gotoviti, kaj točkovnica ni, zakaj ni primerna. Torej, ni primerna za napovedi, ni primerna za rangiranje držav članic in ni primerna za ponostavljene analize med državami. Ne, to ni primerno. Po drugi strani je bolje, da se osredotočimo na kontekstualni specifični pristop eh, in pa oceno kakovosti dejavnikov v državah članicah. Treba pripraviti uh, seznam ključnih vprašanj in pa pregled posamečnih držav. Pa še nekaj za večjo legitimnost, enaka obravnava držav članic. Torej, poraba dvojnih standardov bi pomenila manjšo legitimnost kakršnega koli uh, ukrepanja na področju vladavine prava, vzmotočkovnic. Prav tako se lahko pojavijo še dodatne težave, če naprimer je vedno več kršitev vladavine prava in če se te kršitve med seboj podvajajo oziroma se množijo. Potem še naslednje vprašanje, hitrost, torej če so podatki bolj kakovostni, potem bo tudi točkovnica bolj učinkovita pri svojih ciljih. Ampak odličnost ter pa zbiranje podatkov in pa tolmačene, vse to ima tudi svojo ceno, zaradi hitrosti torej. Če je postopek zelo počasen, to lahko povzroči nepovratno škodo. Prav tako, seveda, če bomo imeli negativne ocene, to lahko pomeni, da bodo pravne posledice s časoma izgubile svojo vrednost. Iz prakse smo videli, da če je postopek predolg, da potem lahko države članice samo spremenijo svojo zakonodajo in rečejo, ja, gledajte, um, točkovnica pač ne velja, zato ker um, ni govora o ažuriranih podatkih, o relevantnih podatkih. No, pa kakorkoli že. Mislim, da se moramo opreti izkušnjavi, da bi um, samo delali kljukice. Uh, vedno bo treba skleniti kompromise, tako da bi ustrezno uredili razmere med uh, kakovostjo in pa hitrostjo. Ampak na vsak način pa torej ne želimo samo uh, delati kljukic po posamečnih kategorijah. Potem naprej. Uh, z obstoječimi mehanizmi lahko pridemo do določenih informacij, ampak um, mislim, da lahko še marsikaj potrebujemo, torej zato smo zato, da se pridobi podatke iz številnih različnih virov. Torej, eno so državne akteri, potem civilna družba, nevladne organizacije, mediji, organi, um, ki se zazimajo za te napravice, naprimer ombudsman, um, nadzorniki za te napravice, vsi ti mora biti viri. In potem tudi agencije za te napravice, potem um, Evropski nadzornik za varstvo podatkov, odbor za člen 29, vsi ti mora imeti ključno vlogo na tem področju. Potem dokazno breme in pa vzpostavljanje dejstev. Torej, vedno je treba spoštovati demokracijo in temeljne pravice. Če se pojavi dvom, da ali so bile te zahteve spoštovane ali ne, In če se um, dokaže, da informacije niso bile prave, potem moramo um, ugotoviti, kaj se je zgodilo. In če, na primer, EU dokaže, da je država članica um, napravila napako, potem mora država članica um, sama dokazati, da to dejansko ni res. Torej, dokazno breme na državi članici. Potem naprej. Uh, naj omenim tri scenarije glede spoštovanja teh pravic. V prvem scenariju gre za to, da se spremlja vse, torej in EU institucije in države članice, tako da se okrepi tudi legitimnost um, EU in institucij EU. Torej prvi scenarij. Um, torej, tukaj imamo spoštovanje vladavine prava, torej ni nikakršnih večjih težav. Potem drugi scenarij. Obstajajo določeni elementi, ki so problematični, ko gre za podelemente vladavine prava. Naprimer, imamo lahko državo, ki je na poti do pravne države, vladine prava, ampak ima pa večje države pri temeljih pravicah, na primer to, da uh, zaporniki nimajo glasovale pravice na volitvah. Ali pa naprimer, um, da ima države z različnimi institucijami. Torej, če nasplošno um, ta država um, spoštuje vladino prava, potem bo tudi prejela priporočila mednarodnih organizacij in potem bodo tudi predmet evalvacij različnih ocen. Potem tretji scenarij, um, ta je pa predvsej drugačen kot prejšnja dva. Ne bi šlo podrobnosti, ampak eh, tukaj gre za to, da naprimer, se sistematično krši pravice, potem to, da ni uh, eh, sistema ombudsmana in pa ni prave, pravne države, ni svobode medijev podobno. V prvem in drugem scenariju, naprimer, se zauzemamo za uh, pozitivno politiko omenjene Evropske unije, torej tukaj se vključi držav članice, ne pa izključuje in paralizira držav članice. In prav tako države članice in Evropska unija um, ustrezno um, so vključene v to. Potem naprej, metodologija točkovnice uh, v tretjem primeru pa V tretjem scenariju torej gre za to, da se sistematično krši demokracija in vladina prava, vedno več je takšnih kršitev temeljnih pravic in zato nobenega razloga, da bi rekli, da tisti, ki so na oblasti, sploh želijo kaj spremeniti. Nima smisla, da gremo po pozitivni poti, nima smisla, da gremo na takšne nezavezujoče ukrepe, na mehke ukrepe. Kaj ti stvari o tem, da tisti, ki so na oblasti, očitno eh, sploh ne želijo spoštovati standardov, že vnaprej je to jasno. Torej, glede na to, naslednja poslovnica, imamo lahko sistematične postopke za kršitev, naprimer um, člen 70 je tukaj lahko relevanten. Točkovnica bi tukaj lahko potem pomenila to, da se zagotala večja preglednost, lahko se še vedno tudi spoštuje sporozum za FRA, torej agencija zdaj pravice, ali pa um, se v to vključi tudi komisija. Potem želimo tudi to, da se vključi tudi komisija da se vzpostavi odbor, ki je čisto neodvisen od institucij, to je lahko potem tudi del te točkovnice in eh, potem lahko pridemo do modela, ki ga trenutno popravljajo organi, kot naprimer Beneška komisija in podobno. No, kaj pa um, torej, rešitev za to? No, pogosto mislim, da je um, naprimer zmrznitev finančne, uh, finančne ukrepi ali pa zmrznitev subvencij, to so lahko učinkoviti ukrepi. Morda ne za vse države članice. Um, torej, finančni ukrepi so um, lahko zelo učinkoviti, Kaj ti pogosto zgodi, da um, nekateri, um, ki imajo sedaj koristi, bi potem bili predvsem na škodi, naprimer, če bi zamrznili EU sredstva, potem ti organi ne bi mogli več upravljati EU sredstev, zato da vzpostavljajo avtokratske režime, ki v bistvu kršijo same temeljne vrednote Evropske unije. Hvala. Hvala. Ja, zdaj pa bi, želel, bi želela predati besedo gospodu Pešu z Univerze Middlesex iz Londona, ki bo predstavil študijo podjetja Milieu z naslovom o vzpostavitvi mehanizma Evropske unije za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice. Izvolite, gospod Peš. Hvala lepa. Imel bom deset minut, da predstavim ključne izsledke tega poročila. In uh, naša glavna misija je bila to, da si ogledamo celovit okvir in da opredelimo pomankljivosti in vrzeli in da ponudimo določene opcije in možne rešitve. Torej, v bistvu cilji naše raziskave so se osredotočali bolj na makrodimenzijo, na makrorazsežnost, uh, kot na uh, samo spremljanje in točkovnico. Uh, Mi smo se osredotočili na pomankljivosti in vrzeli, ampak ugotovili smo, da bi bilo dobro tudi razmisliti o določenih priporočilih, ki izhajajo iz drugega člena pogodbe o delovanju Evropske unije, kjer opredeljuje, ali ima Evropska unija pristojnosti, da sprejme na, spremlja stanje v državah članicah. To je bilo naše izhodišče, torej naj obnovim tudi zaradi pomankanja časa. Naše glavno stališče v zvezi s tem vprašanjem je bilo, da Evropska unija ima pristojnosti, da spremlja stanje v državah članicah, bodi si v času predpristopnih uh, po, pogajanj in iz, eh, na podlagi člena, uh, drugega člena uh, pogodovanja Evropske unije, uh, te vrednote morajo izhajati ne samo iz za Eh, evropske, eh, iz nacionalne sodne prakse, ampak tudi iz mednarodnih pravnih instrumentov. Torej, eh, zato smo prepričani, da države članice Evropske unije so lahko podvrženi takemu nadzorovanju strani Evropske unije, ko gre za določene vrednote. To ni odprt koncept, ampak je lahko podvržen spremljanju. Torej, uh, naj se osredotočim na drugi del uh, poročila. Uh, naj torej spregovorim o pomankljivostih uh, oziroma vrzeljih v sistemu. Najprej smo se osredotočili na sistem transverzalno, torej poskusili ugotoviti prečno, katere so te pomankljivosti in med temi pomankljivosti smo ugotovili, da obstaja tudi neko, uh, neka proliferacija, torej kopičenje določenih uh, pač, določil in instrumentov instrumentov, kot če bi se ti instrumenti kopičili eh, in eh, se podvajali, ne da bi bili hkrati tudi ustrezno usklajeni med institucijami Evropske unije. In torej naj bomo pošteni do teh institucij. Jaz mislim, da to pomakanje usklajevanja gre pripisati dejstvo, da je evropski eh, projekt temelji na tem, da trenutku, ko vstopimo v Evropsko unijo, to pomeni, da avtomatsko spoštujemo vse vrednote iz drugega člena TFEU. In uh, zato pride do teh prečnih pomankljivosti, ker obstaja predpostavka, da to sploh ni problem in da o tem se ne gre niti pogovarjati. Ampak ta domneva ne velja več. Uh, in eh, smo tudi opredelili določene pomankljivosti eh, pri specifičnih instrumentih, ki so bili sprejeti strani različnih evropskih institucij. Zdaj ne bom našteval vseh pomankljivosti, seveda, poročilo je kar dolgo, ampak eh, recimo v okviru pravne države, naprimer, če si ogledamo nove instrumente, ki so bili sprejeti tudi v letu 2014, kot naprimer bi bilo najprej, najprej ugotoviti tudi, čli, kaj določa 17 člen oziroma potem člen 285, kako določena pravila razume komisija in ali obstajajo možnosti za izboljševanje z ozirom na drugi člen pogodbe o delovanju eh, Evropske unije, potem postopki sodelovanja in preverjanja, to velja recimo za Romunijo in Bolgarijo in potem smo si ogledali tudi okvir pravne države, ki ga je sprejela komisija leta 2014 in dialog eh, na, o. Eh, pravni državi, eh, katere prva priredba je potekala eh, jeseni lani. In torej eh, sklenili smo, da storimo vse, kar je v naših močeh in med številnimi opcijami bi želel prikazati nekatere tu, v obliki diagrama. Torej, sklenili smo, da ponudimo eh, vaše pozornosti tri eh, navpične in tri eh, vodoravne opcije. Kaj pomenijo te vertikalne opcije? To so rešitve ali predlogi, ki eh, jih eh, lahko uveljavljamo pri posameznih konkretnih državah članicah, recimo na podlagi posameznega primera in zaradi tega so pač transverzalne. Torej ta eh, Evropska institucija uporablja ta instrument za določeno državo v dotičnem primeru. Torej, poglejmo si prvi stolpec, tukaj imamo uveljavljanje obstoječih postopkov, ki so bili določeni predvsem v sklopu člena 258 pogodbo delovanja Evropske unije. Morda bi, bi, bi lahko uh, te določbe eh, uveljavljali nekoliko drugače, ko gre za sistemsko kršenje obstoječe evropske zakonodaje. Zato predlagamo, da eh, pač uporabljamo obstoječe postopke za izvrševanje na nekoliko različen način, ko gre za primere, ko prihaja do. Um, pač uh, večkratnih primerov uh, kršitve določenih uh, določb evropske zakonodaje. Eh, torej, ko gre za sistemsko kršenje zakonodajnih aktov. Potrebno je torej izboljšati že obstoječ mehanizem, v tem drugem eh, primeru pa imamo eh, okvir za pravno državo, ki ga je komisija sprejela v letu 2014, to že obstaja. V tem primeru pa mi zagotovimo večjo pravno gotovost ker to je poseben instrument, ki ga namenjamo ravno pravni državi in lahko tukaj izboljšujemo eh, tudi predvsem vse, kar je povezano z pojmom sistemske eh, nevarnosti. Eh, potem eh, imamo dodatna priporočila, ki jih oblikujemo v poročilu, ampak seveda lahko bom odgovoril na vaše vprašanje, če potrebujete več informacij v zvezi s to opcijo. Tretja vertikalna možnost ali rešitev je naslednja. Menimo, da bi morda lahko našli boljše načine za financiranje eh, skupine civilne družbe v sami Evropski uniji in torej bi prosili Evropsko unijo, da bi bila bolj dosledna in da postopa na notranji ravni, tako kot postopa na zunanji ravni ravni, ko gre za skupine civilne družbe. Naprimer, predlagamo nekaj ambicioznih finančnih instrumentov. Če menite, da je to preambiciozno, se lahko sredotočimo že na obstoječe eh, scheme financiranja eh, in ugotovimo, kako lahko civilna družba dostopa laže do teh eh, sredstev. Naprimer, schema Jean Monnet za financiranje ki je bila zelo uspešna, ampak morda eh, ni tako zelo enostavno za skupine civilne družbe dostopati do teh sredstev zaradi eh, pogojev za upravičenost. Tukaj imamo torej ta seznam vertikalnih opcij. Mi smo podali tudi nekaj eh, vodoravnih opcij. In uh, v tem primeru smo jih razvrstili uh, od najmanj ambicioznih do najbolj ambicioznih. Uh, torej eh, od najmanj a, eh, zavezujočih a, eh, in zahtevnih, ne z političnega zornega kota, do najbolj zahtevnih. Torej recimo, da svet bi lahko pregledal, kako je organiziral svoj letni dialog o pravni državi. Prav gotovo imamo možnosti za izboljšave glede na organizacijo, recimo z ozirom na pomankanje preglednosti, če si ogledamo prvo priredbo a, torej, a, te, a, tega dialoga. Mi smo Eh, vključili vrsto drugih priporočil, ampak ravno morda pomankanje preglednosti je tista največja pomankljivost, na katero bi se lahko osredotočili. Potem še druga uh, vodoravna opcija, to je neka nova oblika uh, razprav, ki naj vključuje tako Evropski parlament kot nacionalne parlamente, kjer bi razpravljali z nacionalnimi poslanci in evropskimi poslanci v povezavi z temami, ki, so, uh, ki zadevajo uh, drugi člen um, torej pogodbe o delovanju Evropske unije. In uh, to bi bilo potrebno razvijati poleg prve vodoravne opcije. In ne nazadnje imamo še uh, nek drug vidik, to je seveda najbolj ambiciozna vodoravna opcija, ki jo predlagamo. Uh, in uh, torej uh, v tem primeru, v tem kontekstu. Uh, predlagamo, da spremljajo to, kar je že mm, predstavila kolegica, torej predlagamo vzpostavitev novega stalnega prečnega cikla spremljanja v kontekstu, katerega bi lahko prav gotovo tudi vključili novo točkovnico, eh, ki se navezuje na eh, evropske vrednote. V tem kontekstu ključ bi bil ta, da bi imeli nov stalni mehanizem, ki bi veljal za vse države članice Evropske unije in eh, v kontekstu katerega bi eh, eh, morale tudi same evropske institucije eh, utemeljevati, zakaj postopajo na določen način, tako da bi vsi morali dokazovati, da izpolnjujejo vrednote iz drugega člena pogodbe o delovanju Evrope. V tem ciklu uh, Ehm, seveda o tem nismo eh, natančno govorili, ampak eh, bi eh, pač morali razviti posamezne ključe. In s tem sem izčrpal ta seznam svojih šestih opcij in torej zdaj sem pripravljen za odgovore na vaše vprašanje. Eh, hvala lepa. Eh, vse, kar smo slišali zdaj, dokazuje, da očitno to je eh, velik izziv za nas, ki vključuje številne akterje in veliko komuniciranja, ampak očitno je videti, da je tako delovanje nujno. Eh, ne vem, če morda kdo izmed kolegov želi postaviti kakšno vprašanje našim strokovnjakom, če pa ne, potem jaz bi rada nekaj dodala k temu, kajti zelo pogosto ehm, slišimo govoriti o kopenhavenski dilemi. Jaz bi rada mm, razumela, ali je kdo kdaj sploh preverjal, na podlagi katerih meril in ukrepov je možno ugotoviti, ali država kandidatka se drži temeljnih pravil in vrednoti z drugega člena TFEU ampak eh, potem, ko o, eh, neka država je že članica, je videti, kako vsega tega ni več potrebno preverjati. Kaj to pomeni? Ali nimamo ustreznih kriterijev za kopenhavenska merila ali pa prihaja do pomankanja politične volje za to vrstno preverjanje? E, ko ste vi omenjali obstoječe ukrepe, instrumente, ste govorili recimo točkovnici e, za področje pravosodnje, ampak niste omenjali kopenhavenskih meril. Torej, to je stvar, ki je treba razčistiti. Vi ste tudi omenjali nek eh, pojem, ki je zelo pomemben in sicer, ko govorimo o sedmem členu, se osredotočamo na krizne mehanizme, ko eh, pač veliko pomembnih stvari se je že dogodilo in eh, to, kar bi morali poskušiti, poskusiti doseči, je to, da ustvarjamo tudi nekaj, kar bi bilo podobno sistemu zgodnega opozarjanja, kajti v vseh naših državah, članicah tudi kljub najboljši volji bi lahko prišlo do tega, da prej ali slej določena odločitev bi šla predaleč v eno ali drugo smer in potem na prijazen način z vključevanjem vseh akterjev bi lahko skupaj poskusili najti neko rešitev, zato da se izognemo, da pač neka a, zmota a, se potem kopiči in privede do neke krizne situacije. Mislim, da bi bilo vredno razmisliti o taki rešitvi nekega zgodnega opozarjanja in ne, da bi potem preizvajali prevelike pritiske na to ali drugo vlado prepozno, ampak bi morali vsi skupaj se zediniti, da bi spoštovali bolje temeljne pravice in a, eh, načela pravne države. Torej, če nihče drug ne želi ničesar dodati k tem predstavitvam, potem bi rekla, da smo s tem, ampak oproščam se, sedite prav tu pred mano in ne sem vas prezrla. Najprej naj se zahvalim. Um, torej, um, avtorjem teh raziskav, ker gre za zelo pomembno delo, ki nam pomaga, da veliko bolje razumemo eh, to celoto in tudi samo poročilo. Pred minutami sem eh, omenjal, da tukaj ne gre samo za vprašanje, ki zadeva našo eh, birokracijo v Evropi. Um, vsi mi res potrebujemo uh, nek sistem zgodnjega opozarjanja. Prihajam iz Poljske in eh, dolga leta za vse nas, tudi za vse politične skupine je bilo samo po sebi umevno, da obstajajo določena pravila, ki zadevajo pravno državo, ki zadevajo demokracijo ki zadevajo ravnotežje med različnimi eh, vejami oblasti. Eh, In uh, zdaj pa ugotavljamo, da kar naenkrat imamo veliko problemov, težav, mi uh, se moramo soočiti z državljani in moramo skupaj delati. Tukaj ne gre za politični boj, tukaj gre za vprašanje prihodnosti naših državljanov, za demokracijo. To je zgled zveni kot nekaj vrste politična izjava, ampak res mislim, da je potrebno, da delamo na tem in da se prilagodimo na dejansko stvarnost, na dejanske možnosti ocenjevanja teh okoliščin z ustreznimi orodji. Torej, hvala lepa, Sofi, za tvojo pobudo, ker mislim, da je to nekaj zelo pomembnega. Če se pravilno spominjam, um, je obstajala tudi zamisel, ki si jo ti predlagala, da bi imeli nek pakt za demokracijo. Tu je vprašanje naslednje. Uh, ne gre samo za to, da evropske institucije razpolagajo z orodji za ocenjevanje me mehanizmov demokracije, ampak gre za to, kako naj vključimo države, kako naj vključujemo državljane v državah v proces ocenjevanja demokratičnih mehanizmov. Hvala. Hvala lepa, Michael. Mislim, da Sofi Infeld želi tudi kaj povedati. Dejansko nimam pravega vprašanja, ker sem bila stalno v stiku z raziskovalci in avtori teh eh, študij. Eh, to, mm, kar eh, bi želeli spostaviti, kar je naredilo name veliko tis, je naslednje. Drugi člen pogodbe je res pravzaprav uvodni člen, poleg prvega člena, seveda, ki veliko pove, ampak drugi člen nekako je še bolj vsebinski. In Sveda lahko preberemo ogromno poročil, ampak včasih je skoraj težko najti neko pravo pravno podlago za eh, konkretno izvajanje teh načel, ki jih razglašujemo. In eh, torej mislim, da je pomembno eh, za tudi interinstitucionalni sporazum, da stvari nekoliko jasneje zastavimo, da ne bomo potem ustvarili nekega Frankensteina. Uh, čudno je, neobičajno je to, da ne razpolagamo z koherentnim uh, sklopom pravil. Tukaj ne gre zgolj za to, da poiščemo pot, kako naj kaznujemo to ali ono državo, ki a, se ne drži pravil, ampak gre za to, kako ustvarimo nek cikl, ki ne bo pozitiven, tako da a, lahko skupaj evropski državljani opredelijo, kaj so te vrednote. Kaj včasih prihaja do razhajen, govorimo o pravni državi, jaz a, seveda pravne države ne moremo izraziti z matematično formulo, ampak v določenih mejah ta ideja o tem, kaj je pravna država, kaj je prav, kaj ni prav, kaj, kako naj deluje pravosodje, te stvari eh, se lahko, uh, uh, pač lahko pride do odstopan pri razumevanju tega. In um, v pogodbi ni tako zelo jasno zastavljenih uh, meja. Zato bi vam bila hvaležna, če to smo skupaj sestavili, uh, oblikovali smo nek okvir, uh, podali določene smernice, upamo, da bo lahko vse to delovalo in seveda vam bom hvaležna za vse dodatne namige. Besedilo je na voljo že od danes dalje najdete ga tudi na Twitterju, ampak prav gotovo bo objavljeno tudi na uh, naši spletni strani parlamenta. Hvala. Hvala lepa, Sofi. Ne vem, če morda še kdo od strokovnjakov želi dati repliko ali še kaj dodati. Čisto na kratko. Pozabil sem omenjati, da nismo se osredotočili na neko rešitev, ki bi predpostavljala revizijo pregleda pogodbe. Ko govorimo o um, mehanizmu za zgodnje opozarjanje, um, bi imel nekoliko drugačen uh, pogled. Lahko sprožimo prvi, uh, torej določbo iz prvega odstavka sedmega člena v določenih primerjih. Recimo, eh, to se je zgodilo recimo v primeru Jrga Hajderja leta 1999 v povezavi z Avstrijo, in, eh, ampak eh, lahko pa tudi ustrajamo na tem, da okvir komisije za pravno državo je drug sistem za zgodnje opozarjanje. To je mehanizem, ki a, se stoji ravno v tem, da se zbe, zberejo dokazi a, glede tega, ali je prišlo dejansko do sistemskega kršenja a, evropske zakonodaje oziroma načela pravne države v Evropski uniji. Torej, če mi dovolite, to je res zadnji komentar, s tem zaključujem v zvezi z a, tem, da je a, pojem pravne države nejasno dorečen. Jaz bi pa a, se odzval na to in povedal, da večina a, mednarodnih organizacij ima že svojo opredelitev a, tega pojma. A, predvsem vse temelji na neodvisnosti pravosodja in torej a, izpolnjevanje načel pravne države. A, je, eh, ni tako zelo povezana z odprtostjo tega pojma, ampak gre za konkretno vsakečno, vsakečno znova izpolnjevanje pač, eh, primera. Torej, izpolnjevanja a, eh, pravil, a, eh, ki veljajo v dotični državi. Torej, osebno bi a, eh, rekel, da ta pojem ni odprt ali nedorečen, ampak je a, pač pojem, ki se, ki se uresničuje vsakič znova v posameznih primerjih. Hvala lepa. Tudi vi ste se. A, prijavili k besedi. Izvolite. Hvala za vaše komentarje. Mi smo upoštevali tudi kobenskavenske kriterije. Nisem imela možnosti, da bi predstavila čisto uh, v celoti to študijo, uh, ampak. Uh, Vsekakor jaz bi predlagala, da jih ne bi imenovali kobenhavenski kriteriji, ker to ni samo stvar srednjeevropskih držav. Moramo enako obravnavati vse države, ne glede na to, kdaj so vstopile v Evropsko unijo. Kar pa zadeva določene elemente pravne države, soglašam eh, s poročevalko glede tega, da vsak eh, pač eh, lahko ugotovi, kdaj pride do odstopanja od načel pravne države. Um, zato sem jaz govorila o substandardnih eh, primerjih. Imamo celo vrsto indikatorjev, ki nam omogočajo, da ugotovimo, če pride do takega odstopanja, kot naprimer ehm, vse, vse kriteriji veneške mm, skupine. In, uh, popoln, nis, se ne strinjam popolnoma z kolegom Pešem. Eh, dejansko eh, tukaj moramo imeti tudi standardne kazalnike in eh, po eni strani, po drugi strani pa tudi konkretno preverjene stanje v posameznih državah strani Evropske unije. Hvala lepa, hvala lepa za vašo pomoč, ki nam bo veliko korist pri oblikovanju našega stališča tu v parlamentu. Mislim, da bomo imeli še dodatne zanimive razprave v naslednjih tednih tednih in mesecih na to temo eh, v parlamentu in eh, tudi v sodelovanju s svetom, zato da bomo lahko ob koncu prišli do Eh, najusrečnejše odločitve v zvezi s tem vpraš pomembnim vprašanjem. Hvala lepa, naše sodelovanje se bo nadaljevalo, kolegice in kolegi. Glede na to, na naslednja točka na dnevnem redu a, eh, bi se morala a, eh, začenjati ob štirih in morda, ker a, se nam bodo pridružili nekateri kolegi šele ob tisti uri, predlagam, da a, ehm, trenutno začasno prekinemo sejo, ki se bo nadaljevala čez približno točno 15 minut, torej ob 16. uri in si lahko vzamete čas za kavo.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

Dragi kolegi, zdaj pa se bomo lotili zadnje točke na den redu za to popovdansko zasedanje. In eh, gre tukaj za vprašanje razprodaje državljanstva v državah članicah Evropske unije in domneve o korupciji pri izdajanju dovoljen za prebivanje in vizumov na konzulatih in veleposlaništvih držav članic v tretjih državah ter posledice za varnost Evropske unije. Torej, um, razmere v nekaterih državah članicah v zvezi s to razprodajo državljanstvo je uh, povzročila zaskrbljenost pri članih odbora Liva in zato smo sklenili, da vključimo to točko na današnji dnevni red. Imeli bomo izmenjavo mnen s predstavniki komisije, da slišimo, kaj in kako uh, smo seznanjeni s tem vprašanjem in eh, potem pa eh, člani, ki bodo želeli poseči v razpravo, bodo dobili besedo. Najprej bom predala besedo predstavniku komisije, eh, predstavnici gospeje Katarini Dimitra Kopulu. In na to bo morda spregovoril tudi gospod Browers. Gospa Dimitra Kopulu, imate besede, izvolite. Um, Hvala predsedujoča, nadomeščam gospodi Metrakopulo in eh, iz eh, Generalnega direktorata za pravosodje. In eh, Uh, ob meni je tudi kolega iz generalnega direktorata HOM, ki se bo lotil drugih vidih. V zvezi z vprašanjem razprodaje državljanstv, tako kot je potrdilo tudi Evropsko sodišče v zadevi Rotman, uh, pravzaprav vsaka država članica mora uh, določiti, uh, katere so. Uh, okoliščine. Vsekakor, če gre za vprašanje državljanstva, države članice morajo poštevati tudi evropsko pravo. Zagotoviti eh, nacionalno državljanstvo pomeni tudi, da eh, hkrati eh, dodelimo tudi evropsko državljanstvo, pravico do prostega gibanja, pravico do eh, prebivanja, do nastanitve, do eh, glasovanja pri lokalnih volitvah in eh, tudi vse odločitve o naturalizaciji v državah članicah niso neutralne, ko gre za druge države članice in Evropsko unijo. Torej, čim sveda spoštujemo avtonomijo držav članic, ampak naša, pravi, naša dožnost je tudi, da a, zaščitimo a, tudi status evropskega državljana in torej komisija pričakuje od držav članic, da uporabijo svoje pravice in pooblastila v zvezi z dodeljevanjem državljanstva ob spoštovanju pravil in pač tudi dobrega sodelovanja z Evropsko unijo in drugimi državami članicami. Potrebno je upoštevati dožnosti in obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnega prava in kriterije, na katerih eh, temelji, eh, temeljijo potem tudi eh, nacionalne zakonodaje. Te kriteriji predpostavljajo obstoj določene povezave med prosilcem za državljanstvo, naturalizacijo in torej tudi tisto državo. Mora obstajati določena povezava med državo in prosilcem. Od 2014 dalje je komisija analizirala tako imenovane eh, scheme za izdajanje državljanstv. Eh, proučili smo določene primire na Malti, kjer je prišlo do deljevanja državljanstva in ne samo eh, dovoljenja za prebivanje v določenih okoliščinah, zato da bi zagotovili tudi eh, zahtevo tesnega, da zato, da bo tudi tesna povezava z državo vključena v to schemo. Malteške oblasti so spremenile svojo zakonodajo in s tem vključile določene zahteve za prebivanje v vsaj 12 mesecev kot predpogoj za pridobitev eh, državljanstva. Komisija je tudi ocenila, Eh, druge scheme za ulaganje v drugih državah članicah in, eh, in eh, je vzpostavila dialog z konkretno državo, kjer se dodeljuje državljanstvo samo v zameno za določeno naložbo. Konkretno gre za Cipr. Komisija ehm, vodi ta dialog s Ciprom, številni, številna srečanja so se že zvrstila med komisijo in ciprškimi oblastmi tekom leta 2014 in 2015. 2015. Na podlagi a, izida teh, a, tega dialoga bo komisija razmislila o tem, kako ne postopa dalje. Še dalje spremljamo tudi delovanje teh schem za dodeljevanje državljanja na podlagi naložb po celi Evropski uniji in a, bomo na voljo za dodatne informacije, ko bo odbor za to zaprovizval. Hvala. V imenu Digi Home bom spregovoril o drugem vidiku, preden bomo spregovorili o varnosti. Gre za dolgoročne vizume ali zlate vizume za naložbenike, kajti to spada v nacionalne pristojnosti držav članic. Ti zlati vizumi so dovoljenja za bivanje. Zadeva je namreč bivanje daljše od treh mesecev podeljevanje vizumov proti plačilu ni harmonizirano v EU. Običajno se ti vizumi podelijo državljanom tretjih držav, ki želijo ostati več kot tri mesece in izvedejo naložbo v zadevni državi. Varovala obstajajo, ampak vseeno se pojavljajo tveganja v šengenskem območju na splošnem. Nacionalni predstavnik tretje države nima pravice, da bi šel v drugo državo članico Potuje lahko samo do 90 dni v 180-dnevnem obdobju. Prav tako morajo izpolnjevati vse vstopne pogoje za kratko prebivanje. Če teh pogojev državljan tretje države ne izpolnjuje, potem mora zadevna država članica državo obvestiti in tista prva država mora državljana tretje države sprejeti nazaj. Prav tako mora tista država izgnati vse državljane in predstavnike tretjih držav, ki ogrožajo varnost. Kar zadeva dolgoročno bivanje, dovoljenje za prebivanje v eni državi ne more nikoli vplivati na dovoljenje v drugi državi. Samo državljani Evropske unije, ki imajo pravico v okviru Evropske unije, lahko na dolgi rok prebivajo v drugi državi članici. To nima nobene povezave z vizumi v zameno za naložbe. Pogoji za dovoljenje EU so zelo strogi. Naprimer, neprestano bivanje vsaj pet let v določeni državi. Zdaj pa še vprašanje, ki skrbi ta odbor, gre za povezave med državami korupcijo in izdajanjem takšnih vizumov na konzulatih in veleposlaništvih. Preprečevanje korupcije je sveda prednostna naloga Evropske komisije. Komisija spremlja integriteto in protikorupcijske politike v državah članicah. Prva izdaja poročila na to temo je bila pripravljena leta 2014. Glavni mehanizmi ki jih upravlja komisija, so evropski semester in ustrezni ukrepi, ki jih podpirajo evropski skladi. Nacionalni pristojni organi morajo ugotoviti, ali je prišlo do kakšne finančne škode in ali je prišlo do kaznivega dejanja. Komisija nima pristojnosti, kajti izdajanje takšnih dovoljen za prebivanje je v nacionalni pristojnosti. V nekaterih državah članicah je že prišlo do predlogov spremembe zakonodaje, naprimer na portugalskem po škandalu z zlatimi vizumi. Takrat je odstopil ministr za notranje zadeve. Vendar korupcija spodkopava pravno državo, legitimnost javnih institucij, pa tudi varnost državljanov EU. Kar zadeva korupcijo na področju vizumov za kratkoročno bivanje, To spodkopava tudi šengenski pravni red. Boj proti korupciji je zelo pomemben vidik vsega skupaj. Preden se izda dovoljenje za prebivanje, mora država članica navezati stik z SIS. Država ne sme izpostaviti ali izdati dovoljenje za osebo, za katero obstaja opozorilo v sistemu SIS. Vkolikor gre za naložbe, je treba upoštevati direktivo za boj proti pranju denarja. Še več, nacionalne politike za boj proti korupciji se podpirajo na ravni EU s pomočjo več instrumentov. Kakor sem že povedal, komisija spremlja države članice s pomočjo poročila za boj proti korupciji, seveda pa imamo tudi mrežo točk za stike za boj proti korupciji. Skupni cilj pa je, da bi se borili proti korupciji. Te mreže si delijo izkušnje in sodelujejo čez meje, zato da na osnovi visokih standardov podajo priporočila. In še nekaj, svet je tudi izdal knjižico najboljših praks, zato da lahko Organi pregona sami ocenijo svojo pripravljenost. In na koncu še nekaj. Frontex prav tako sodeluje pri tem. Hvala lepa. Hvala lepa in hvala, da ste omenili tudi razlike med državljanstvom in tako imenovanim zlatim vizumom. Zelo pomembno je, da to upoštevamo. Zdaj pa poslanci, najprej Roberta Mecola. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej se želim zahvaliti komisiji za to, da so sprejeli našo povabilo, da so danes tukaj. Mislim, da se vsi lahko strinjamo, da je ta tema zelo pomembna in seveda zelo aktualna. Razprodaja državljanstva brez otepljive povezave z državo članico je nekaj, kar nas zelo skrbi. To pa zato, ker evropsko državljanstvo zagotavlja pravice, ki ne bi smele biti na prodaj. Nacionalno državljanstvo je seveda pristojnost države članice, ampak obenem je to tudi vstopna točka v EU in pravice na ravni EU. Komisija je pred nekaj leti povedala in s tem se strinjam, da to ne bi smelo biti odvisno od velikosti ali količine denarja na bančnem računu. Po mojem se pri tem pojavlja preveč vprašanj in tudi preveč vrzeli, še posebej kar zadeva preglednost in varnost. To ni ustrezna možnost. Prav tako ni jasno, kdo kupuje državljanstvo. Tukaj govorimo o svoji državi, Malti. To samo skrbi za več skrbi. Državljanstvo bi lahko bilo podeljeno le, če obstaja določena povezava z zadevno državo. Moje vprašanje za komisijo je naslednje. Ne vem, ali mi bodo odgovorili danes ali kdaj drugič. Zanima me, ali je komisija zadovoljna s tem, da bi ljudje dejansko imeli stik z zadevno državo ali povezavo. Zanima me v realnosti, ali ta povezava pomeni, da bi ljudje morali fizično bivati za določen čas v državi. Zanima me, kakšen dokaz se zahteva. Prav tako me zanima, ali komisija nadzoruje postopek potrebne skrbnosti, ali poznajo postopke potrebne skrbnosti. To je povezano z predstavitvijo drugega govornika komisije, ki je omenjal korupcijo. Ta teden je udaril škandal Panama papers in poskrbeti moramo, da bodo vsa varovala obstajala. In še enkrat, nažalost, to je še posebej v povezavi z negativno pozornostjo na socialistično vlado na Malti. Hvala Mirjam Dali, hvala Birgit in hvala predstavnikom komisije, da so danes tukaj. Hvala, da bodo razjasnili to stvar. Strinjam se, razprodaja državljanstva brez povezav je res nekaj, kar nas skrbi. Komisija ima prav. Glavno vprašanje je mm, razprodaja državljanstva, ampak ne smemo dopustiti kritike samo ene države. Res je, več vsem obstaja v več državah članicah. Tudi komisija je to omenila. V zvezi s tem me zanima naslednje. Komisija je govorila tudi o Malti in o programu posameznih ulagateljev. Komisija je leta 2014 objavila memorandum. Komisija je podala izjavo za tisk, kjer je zapisala, da so spremembe programa na Malti takšne, da je treba zagotoviti ustrezno povezave z državo, preden se zagotovi naturalizacija. Zanima me, ali komisija ohranja stališče, ki ga je imela takrat, torej leta 2014. Službe komisije so pozdravile napovedane spremembe v zvezi z zahtevami o državljanstvu. Takrat ste rekli, da je to bilo izvedeno v dobre veri in komisija je bila takrat zadovoljna. Poleg tega me zanima naslednje. Ali lahko potrdite, tako sem vsaj razumela, da ste pri komisiji zadovoljni z programom na Malti. Vem, da tečejo še pogajanja na Cipru v zvezi z njihovim programom. Kakor stvari stojijo danes, to pomeni, da je trimesečno obdobje, ki ga odobri CIPR. Predmet razprave in zanima me, kakšne ukrepe bodo sprejeli v komisiji v zvezi s tem. Komisija pravi tudi, da preučujejo druge scheme. Zanima me, katere so te druge scheme v zvezi z varnostjo. Preprosto je govoriti o korupciji. Komisija pa nam je povedala, da to analizira in vse sume korupcije preverja komisija sama torej. Če bo komisija potrdila, da sta Interpol in sistem SIS upoštevana, in če tukaj potem ni problemov, me zanima, ali bo komisija podala pozitivno mnenje. Hvala. Tudi sama imam vprašanje. Pravkar smo slišali, kakšne so razlike med državljanstvom in zlatim vizumom. Ampak, dokler to ni evropski vizum, nimamo pravice tega preverjati. Zato je komisija preučila predvsem sume korupcije. Ampak omeniti sem želela nekaj drugega. Glede na to, da se spopadamo z migracijami, vedno znova govorimo, da moramo vedeti, kdo prihaja v naše države. Glede na to, da gre za vizume in za državljanstvo, se mi zdi, da je mogoče, da bi tisti, ki so vključeni v to, v eni ali drugi državi članici ukrepali. Vendar morda bi to lahko vplivalo tudi na druge države članice. Zanima me, ali tudi to upoštevate. Torej, ali merila za vizume in državljanstvo izpolnjujejo interese vseh držav članic. No Nihče drug ni želel besede, komisija torej. Hvala, gospa predsedujoča. Vprašanje v zvezi z državljanstvom, ki je na prodaj. Rekla sem, da smo v dialogu z eno državo članico, to je Cipr. Kar zadeva druge države članice, zadeve spremljamo, zbiramo podatke, ampak kolikor vemo, samo ena država članica ponuja naturalizacijo v zameno za naložbe, to je Cipr. Kar zadeva vprašanje v zvezi z dejanskim prebivanjem. Ugotavljanje, ali obstaja povezava med vlagateljem in državo, je nekaj, kar mora dokazati prosilec in Malta potem oceni, ali je ta povezava ustrezna tekom potrebne skrbnosti in metode so potem enake kot pri običajnih vlogah. To so lahko računi, lokalni mobilni telefon, avtomobil, članstvo v klubih in tako naprej. Ampak nacionalni organi morajo to oceniti. Hvala. To zadeva nadzor nad potrebno skrbnostjo in preverjanjem v Malti. V zvezi s tem se vam bom moral oglasiti kasneje. Varnost ali se ravna v skladu z Interpolom in SIS-om, ko se izdajajo ti vizumi. Sistem viz za prebivanje in šengenski sistem je treba spoštovati dovoljenja za prebivanje ni mogoče izdati državljanu tretje države, če je ta oseba označena v šengenskem informacijskem sistemu. Spregovoriti pa moram s kolegicami in kolegi, ali je to povezano tudi z vašim prvim vprašanjem, kar zadeva migracije in ali obstaja možnost zlorab pri poslovnih dejavnostih in ali to lahko vpliva na druge države članice. Šengenski informacijski sistem je sistem, s katerim je treba ravnati v skladu vedno. In to je vse, kar lahko zaenkrat povem. I'm so sorry. Um, as you know, if, again. Ni dodatnih vprašanj, zato se vam zahvaljujem, zato da ste nam dali ta pregled. Prihodnič bi bilo morda zanimivo, da bi nam zagotovili več informacij tudi o drugih državah članicah v zvezi z zlatimi vizumi. Zaenkrat pa mislim, da lahko zaključimo sejo. Vsem želim lepo popovdne. Preden nas vsi zapustite, bo Mirjam dali še nekaj vprašala. Komisija je rekla, da preučuje več schem, morda ne morejo podati odgovora danes, morda pa nam lahko pisno posreduje odgovor, katere scheme preizkujejo in v katerih državah. Čisto na kratko, vse druge države ki imajo zlate vizume. Ali ste pripravljeni vsaj približno kaj povedati ali kaj preizkujete, lahko kaj podate v pisni obliki morda. Kako sem dejala prej, mislim, da nisem rekla, da preizkujemo karkoli. Ne ocenjujemo pravnih razmer in nimamo dialoga z drugimi državami članicami. Preiskujemo samo eno državo članico, v drugih državah članicah, kjer scheme ni takšna. Scheme niso takšne kot v Cipru, pa pač zbiramo podatke. Če bomo imeli kakšne dvome, bomo pa seveda sprožili dialog z zadevnimi državami članicami. Ampak zaenkrat pa ni podatkov o tem, da bi morali kaj preizkovati. Hvala. Hvala. Zdaj pa je se res konec. Hvala, da ste bili z nami. Ne pozabite, naslednjič se vidimo v Strasburu v ponedeljek ob sedmih.